Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice, dragi kolegi, prosim, če zasedete svoja mesta, da lahko začnemo z glasovanjem. Točka 7, Lulusi F. Tisti, ki se želite pogovarjati. Prosim, če zapustite dvorano, tisti, ki glasujete, pa prosim, da ostanete tukaj, prisrčno ste vabljeni in pred glasovanjem je poročevalec prosil za besedo Kriton Arsenis. Prosim ga, da um, razlež, razloži spremembe v zadnjem trenutku. Hvala, hvala vsem kolegom. Zato, da smo skušali skupaj najti rešitev. In danes eh, do povdne se je pet političnih skupin uspelo zediniti. Danes do povdne. To je bila zelo pogumna odločitev strani vseh političnih skupin in hvala vsem. Mislim, da je to najboljši način, najboljše sporočilo, ki ga lahko pošljemo evropskim državljanom, da se lahko Eh, da lahko najdemo eh, skupna stališča in da se lahko zedinimo. Torej res hvala vsem za sodelovanje. Eh, hvala, Kriton Arsenis. Danes do povdne je prišlo do malenkostne spremembe, še druge politične skupine so pristopile k kompromisom za to. Morda voting list ni popolnoma skladna s tem, kar bom tukaj prebral. Zato je treba o tem razmišljati. Skratka, consolidated amendment 1, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. 141 e, je bil omaknjen. Consolidated amendment 2, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Potem preskakujemo. Consolidated Amendment številka 3. Ganz kurz. Torej, čisto na kratko, v zvezi z eh, to točko sem tudi predložil predloge sprememb, eh, ki so bili vključeni v predlog vendar pa so v nasprotju s tem, kar je zapisano tu. In sicer eh, sam sem re, rekel prostovoljno, tu je zavezojoče, tega ni več mogoče sedaj eh, spreminjati, vendar pa je o tem treba potem eh, ločeno glasovati, zato ker gre prav eh, za nasprotno, kot je tu v konsolideranem predlogu. Eh, LS, so torej podpisali ta konsolidirani eh, amantma in zato je to brezpredmetno. Morda lahko eh, o tem še enkrat diskutirate v delovni skupini LS, kako eh, boste v prihodnje delali pri teh zadevah. Torej glasujemo o konsolidiranem predlogu številka 3. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto preskakujemo. Pri meni je stran 11, to je konsolidirani predlog 4. Kdo je za, proti, zdržani? Tudi 4 je sprejeta. Glasujemo o Agri 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 24 za. Preverjamo 23. Elektronsko. Glasovanje teče. Zeleni imajo enega člana preveč pri glasovanju. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 23 proti, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prehajamo na konsolidirani predlog 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprejeto. Spet skačemo naprej v naši glasovnici in sicer na stran 16. Glasujemo o konsolidiranem predlogu sprememb 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Ponovno preskakujemo. In sicer na stran 18 ne, pravi predsedojoči, to je tudi že pokrito. In sicer gremo na stran 20, konsolidiran predlog sprememb 7. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Skačemo naprej na konsolidiran predlog 8 za, proti, Zdržani, sprejeto. Gremo naprej na konsolidirani predlog sprememb 9. Kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. 321. 314 se popravlja predsedojoči. Glasujemo o 314. Kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. Ostalo je brezpredmetno sedaj bomo glasovali o 321. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Zavrnjeno se popravlja predsedojoči. 322 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 323 za, proti, zdržani, Zavrnjeno. 323 lahko še enkrat elektronsko preverjamo, glasovanje teče. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 17 eh, za, 31 proti, zavrnjeno. Glasujemo o 70, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto, 71 za, proti, vzdržani, sprejeto, glasujemo o predlogu spremembe 81 za, proti, vzdržani, sprejeto na to o dveh identičnih. E, to je sedaj brezpredmetno, tako da prehajamo k ena, kdo je za, proti. Mislim, da je to sprejeto, ampak bomo še enkrat elektronsko preverili predlog spremembe 1. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 38 za, 13 proti, torej jasno sprejeto. 82 in 83 sta identična, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. 84, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 85 za, proti, vzdržani, sprejeto, ampak bomo še enkrat elektronsko preverili, ni povsem jasno. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 29 za, 22 proti, torej sprejeto. prehajamo na 100, to je pri meni na strani 32, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani, sprejeto. 102 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 101 za, proti.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 Glasujemo o predlogu spremembe 4. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. 105 za, proti, zdržani, sprejeto. 107 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 106 za, proti. proti, vzdržani, sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Preverjamo pet. Elektronsko preverjamo predlog pet. Ste vsi glasovali? Alde ima enega člana preveč pri glasovanju. Sedaj ste vsi glasovali, konec glasovanja. 46 za, 9 proti, torej jasno sprejeto. Potem imamo dva identična, 112 in Agri 5, kdo je za, proti, zdržani. Preverimo, preverimo oboje 112 in 5 elektronsko ni popolnoma jasno od tu zgoraj. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 za, 20 proti, torej sprejeto 6 za, proti. Vzdržani. Je. Yeah. elektronsko preverjamo. Pri liberalcih stvari niso bile popolnoma jasno razvidne. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 22 za, 32 proti, zavrnjeno. Konsolidirani predlog deset, o tem glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, sprejeto. E, naslednji je brezpredmeten. In prehajamo na končno glasovanje elektronsko, kot vedno, Glas, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 44 za, 8 proti, 3 vzdržani. In zaključno glasovanje, torej k osnutku legislativne resolucije, um, glasovanje teče. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 36 za, 13 proti, en vzdržan glas. Prisrčne čestitke Kritonu Arsenisu, ki nam je z pripravljenostjo za kompromise in poročevalce v senci današnje popovdne zelo olajšal delo. Samo 15 minut smo potrebovali in zahvala gre njemu, ker je opravil dobro pripravljalno delo. Hvala lepa, Kriton Arsenis. Real. So, jetzt kommen wir zum nächsten Bericht, zum Bericht von Kaja Mona Naslednje, Poročilo, Poročilo Žil Parnio. In sicer bomo začeli z amadmajem 11, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, 1 proti, vzdržani zavrnjeno. 51 za, 51, kdo je za, kdo je proti. Ni dobro razvidno, preverjamo elektronsko, 51, glasujemo. Abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 51, ne 57 za, e, nihče proti nobenega vzdržanega glasu. Dobro, da smo. 52, kdo je za, kdo je proti, vzdržani zavrnjeno konsolidiranjem odma dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani zavrnjeno. 56 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Sedeminpetdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno. Devetinpetdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno. Šestdeset za proti, vzdržani zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani sprejeto. 62 za, proti, vzdržani sprejeto. 63 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani zavrnjeno zavrnjeno 65 za, proti, zdržani zavrnjeno 66 za, proti, zdržani sprejeto 67 za, proti, sprejeto 68 za, proti, zdržani sprejeto 69 za sprejeto 70 za, proti držani sprejeto. 71 za, proti držani zavrnjeno. 72 za, proti držani zavrnjeno. 73 za, proti držani zavrnjeno. Vzdržani zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 75 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto 18 za, proti vzdržani, sprejeto 78 za, proti vzdržani, zavrnjeno 19 za, proti vzdržani, sprejeto. Ne? Ja, se popravlja predsedujoči sprejeto. 79 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti Vzdržani. Sprejeto. 21 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 22 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 82 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 83 za. Proti proti, držani, zavrnjeno, 84 za, proti, držani, zavrnjeno, 85 za, proti, držani, zavrnjeno, 86 za, proti, držani, zavrnjeno, 88 za, proti, držani, zavrnjeno, 89 za, proti, držani, zavrnjeno, Zdržani zavrnjeno. 90 za, proti, zdržani zavrnjeno. Sedaj imamo eh, dva identična predloga, 23 in 91, skupaj glasujemo, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. 92 za, proti, zdržani zavrnjeno. 93 za, proti, zdržani zavrnjeno proti, držani, zavrnjeno 94 za, proti, držani, zavrnjeno 95 za, proti, držani, zavrnjeno 24 za, proti, sprejeto 96 za, proti, Vzdržani, zavrnjeno 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Znova dva identična, 97 in 98, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, zdržani, sprejeto. 99 za, proti, zdržani, sprejeto. 100 za, proti, zdržani, sprejeto. 101 za, proti, zdržani, sprejeto. 102 za, proti, zdržani, sprejeto. Proti. Držani. Sprejeto. 103 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 104 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 105, 106, od teh dveh glasujemo skupaj, ker je osebina identična, kdo je za, proti, zavrnjeno. 28, Glasujemo za ustni amandmaj. Kdo je za? Proti? Držani sprejeto. 107 za. Proti? Držani sprejeto. 108 za. Proti? Držani zavrnjeno. 109 za. Proti? Zdržani zavrnjeno. 29 za proti, zdržani, sprejeto, 30 za, proti, zdržani, sprejeto, 110 za, proti, zdržani, sprejeto, 111 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 112 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 113 za, proti, zdržani, vzdržani. Zavrnjeno 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. No, raje bomo še enkrat preverili. 114 preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali, konec. ELS eh, e ima enega preveč. No, sedaj je v redu. 38 za, 22 proti, en zdržan glas, torej sprejeto. 114 je sprejeto. 116 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 117 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Torej, 21 z uh, ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, držani, sprejeto. 118, 119 sta identična, o tem glasujemo uh, skupaj, vsebina predloga je identična, kdo je za, kdo je proti. Zavrnjeno 32 za, proti, zdržani, sprejeto. Prehajamo k vodnim izjavam. 33 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, zdržani, sprejeto. 36 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis ena, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. 5 za, proti, zdržani vzdržani sprejeto. 39 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 40 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zdržani, sprejeto 41 za, proti, zdržani, zavrnjeno 42 z, s tem predlogom za, proti, zdržani, sprejeto 43 za, proti, zavrnjeno 44 za, proti, zdržani, zavrnjeno 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 45 za, proti, vzdržani, sprejeto, 8 za, proti, vzdržani, sprejeto, 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 9 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 10 za, proti, vzdržani, sprejeto 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj bomo še elektronsko glasovali za zaključno glasovanje. Glasovanje teče, ste vsi glasovali konec glasovanja. 52 za, 7 vzdržanih. Sedaj bomo elektronsko glasovali o osnutku legislativne resolucije. Kdo je za? Torej elektronsko seveda. Ste vsi glasovali? LS ima enega preveč. 52 za, šest držanjih. Eh, prisrčne čestitke, žil parnjo, dobro delo. Torej, prisrčna hvala k uspešno zaključenemu delu. Well, yeah, Jetzt kommen wir zum Bericht Rosbach. Es ist eine Abstimmung poročilo Rospa, eno glasovanje. E, tu lahko kar e, vstopimo v zaključno glasovanje. E, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Prisrčne čestitke Ani Rospah. Prehajamo na sedaj smo pravzaprav predvideli, da glasujemo o točki 10 eh, in sicer so eh, različne politične skupine prosile, da to odložimo, tako da bi imeli več časa in pripravili eventualne kompromise, tako da glasovanje eh, o točki 10 odpade. Prehajamo na poročilo kolegice Jordan. Wir stimmen über Abänderungs... Sicer glasujemo o eh, točki dnevnega reda 11, energetski načrt za leto 2050, prihodno z energijo. In sicer smo imeli še eno last minute spremembo danes eh, do povdan, vendar pa so očitno vse politične skupine to dobile, tako da lahko pridemo kar na glasovanje. In sicer... konsolidirani predlog. Ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo o devet, kdo je za, kdo je proti. Še enkrat bomo glasovali z dvigom roke in sicer o Matmaju 9. Kdo je za? proti, zdržani, torej zavrnjeno. 11 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Konsolidiranje amantma 2 za, proti, zdržani, sprejeto. Potem bomo preskočili na predlog 20. Drugi del, kdo je za, kdo je proti biti sprejeto. Konsolidirani predlog šest. Ne. Želite, da preverimo? Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 za. 31 proti, torej zavrnjeno, zelo tesno. Prehajamo eh, na konsolidiran predlog 6 z spremenjenim besedilom, tako kot razdeljeno danes do povdan. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. Es wird ein Scheck vom konsolidierten Abrechnungssicher. Eh, se želi preverjanje predloga 6. Eh, to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 za, 30 proti, sprejeto. In sicer moramo glasovati ti o 23, tako mi pravijo in sicer kot dodatek. To pomeni amandma 23 kot dodatek, kdo je za. To je pri meni na strani 5. Za. Torej, še enkrat ponavljam, očitno je nekoliko nejasno in sicer moramo glasovati o amandmaju 23 kot dodatku. 23 kot dodatno. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. 31 za, proti vzdržani sprejeto. 32 za, proti vzdržani sprejeto. Glasujemo 33 za, proti vzdržani zavrnjeno. 36 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, zdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, zdržani, ni jasno. Elektronsko glasujemo o 38. Glasujemo 38 elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 29 za, 30 proti, zavrnjeno. Glasujemo o 41 v dveh delih. Prvi del za, proti, držani sprejeto. Drugi del za, proti, držani, ni popolnoma jasno, ali glasujemo o drugem delu 41 elektronsko. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 37 za, 23 proti, dva vzdržana glasova, torej tudi drugi del je sprejet. Glasujemo o o 34. 34 glasujemo. 34. se opravičujem, pravi predsedojoči. Seveda glasujemo za dvigom roke o 34. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 37 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Glasujemo o 42, prvi del. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Drugi del. 42 za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 44, tudi v dveh delih. Prvi del za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. O 44. prvi del glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 33 za, 30 proti. Sprejeto drugi del od 44 za, proti. Zdržani, zavrnjeno. 45 za, proti. Zdržani, sprejeto 46 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ne, se upravičuje predsedujoči sprejeto 43 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 57 bomo elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 za, 30 proti, sprejeto. 47 za, proti, zdržani, sprejeto. 19 v dveh delih. Prvi del za, proti, držani sprejeto. Drugi del za, proti, držani sprejeto. 71 za, proti, držani sprejeto. Prehajamo na konsolidiran predlog 4. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidiran predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65, o drugem delu 65 moramo sedaj glasovati. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Sedaj moramo glasovati ločeno o 66 o drugem delu. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. 66. drugi del elektronsko preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 33 za, 29 proti, sprejeto. Glasujemo o 72, kdo je za proti, zavrnjeno 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 74 za, proti, vzdržani, sprejeto 76 za, proti,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 proti zdržani sprejeto, 86 za, proti zdržani sprejeto, 81 za, proti zdržani sprejeto, 87 za, proti zdržani sprejeto, 89 za, proti Držani sprejeto. 90 za, proti, držani, zavrnjeno. 82 za, proti, držani, zavrnjeno. 84 za, proti, držani, sprejeto. 83 za, proti, držani, zavrnjeno proti, držani, sprejeto, 85 za, proti, držani, sprejeto, 88 za, proti, držani, sprejeto. Prehajamo na elektronsko zaključno glasovanje, glasujmo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? ELS ima enega preveč. Ja, trotzdem einen zu viel. Jetzt. Jacki. Še vedno je en preveč, taj pa je v redu. Konec glasovanja, 52 za, 9 proti, 2 vzdržana glasova. Prisrčne čestitke. Gut, wir kommen jetzt zum. Torej, torej sedaj eh, prehajamo na poročilo Antonesko. In eh, sedaj eh, prosim, da se usedete vsi, ki želite glasovati. Eh, glasujemo sedaj za predlog 26 v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zažani. Ni jasno, zato o drugem delu elektronsko glasujemo še enkrat. Glasovanje se je začelo. Ste vsi glasovali? S tem je glasovanje zaključeno. 30 za, 30 proti, s tem zavrnjeno. Tretji del. Za, proti, sprejeto. E, predlog spremembe. Dve za, proti, zdržani, sprejeto. Tri za, proti, zdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprijet. Na to 6 za, proti, sprijet. 7 za, proti, vzdržani, sprijet. 8 za, proti, vzdržano, sprijet zdržani sprejeto, 9 za, proti, zdržani sprejet, 28 za, proti, zdržani zavrnjeno, 29 za, proti, zdržani sprejeto, 10 za, proti, zdržani sprejeto, 11 za, proti, zdržani sprejeto, 30 za, proti, zdržani sprejeto, 31 za, proti, zdržani sprejeto, proti vzdržani sprejeto 32 za, proti vzdržani sprejeto 33 za, proti vzdržani sprejeto 12 za, proti vzdržani sprejeto 34 za, proti vzdržani zavrnjeno 13 za, proti vzdržani sprejeto 14 za, proti vzdržani sprejeto 15 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto 35 za, proti zdržani sprejeto 36 je bilo omaknjeno, je brezpredmetno. Eh, sedaj smo pri številki 41 za, 42 je torej za, 42 eh, je glasovanje, 42 je Torej glasujemo o predlogu spremembe 42, kajti od 36, 37, 38, 39, 40 in 41 brezpredmetno. Po mojih informacijah, torej kimanje, eh, očitno je to točno, glasujemo o 42. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Bomo preverili elektronsko 42. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali, eh, glasovanje se je končalo. 32 za, 31 proti, s tem sprejeto. 43 za, proti, zdržani, sprejeto. 44 za, 31 proti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 Proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, sprijeto. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, in sicer sedaj glasujemo po delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani. vzdržani. Sedaj preverjamo drugi del 51. Glasovanje se je začelo. LS ponovno en preveč. Glasovanje je končano. 43 za, 20 proti s tem sprejeto. Kompromis 3 za proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprijeto. 58 za, proti, vzdržani zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani 59. Še enkrat preverjamo. 59, elektronsko glasovanje se je začelo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 za, 33 proti, zavrnjeno. 60. In tukaj v dveh delih, prvi del, ne celo v treh delih, eh, prvi del, kdo je za, proti, držani, eh, zavrnjeno. Prvi del, eh, torej drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Tretji del za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, Nismo sigurni, zato preverjamo elektronsko 19. 19, prosim, uh, glasujte, ste vsi glasovali. LS ima ponovno enega preveč, prosim, da nekaj storite. Na LS zdaj je v redu. Glasovanje je končano, 28 za, 33 proti, s tem zavrnjeno. In sedaj smo pri kompromisu. Ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. 21 za, proti, vzdržani, sprijet. 22 po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Drugi del, za, proti, vzdržani, oprostite, moja napaka še enkrat, drugi del, 22, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet če, eh, proti vzdržani za vrnjenje drugi del. 23 v dveh delih, prvi del za. Proti vzdržani sprejet. Drugi del za. Proti. Zdržani? Zavrnjen je, torej drugi del je zavrnjen. E, drugi del preverjamo, drugi del 23, e, elektronsko preverjamo, ste vsi glasovali. E, konec glasovanja. 27 za, 32 proti, s tem zavrnjen. Sedaj 24 za, proti. Vzdržan je zavrnjen, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen in s tem elektronsko končno glasovanje. Glasovanje se je začelo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 57 za, dva vzdržana, presrčne čestitke kolegici Antonescu. So, wir kommen jetzt. Sedaj smo pri točki 13. Glasujemo o poročilu Rodriguez. Poročevalec je zaprosil za besedo. Zato, ker je prišlo še do ene kratkoročne spremembe. Izvolite. Gracias, Hvala. Minutko, prosim, za to, da bi povedal. No, dejal sem že, da se ne bom boril za glas primer glede ena. Čeprav mi je, mi je bil amandma gospe Janukakis uh, simpatičen. Omaknil um, sem pa dva predloga sprememb, ker tisti, ki so proti temu, da bi imeli omejitve uh, po, po noči, potem je to neskladno s tistimi, ki si želijo, da ne bi uh, bilo nobenih letov. Skratka, gre za nekaj, kar je pomembnega in, in mislim, ni neumno, če skušamo zbližati stališča, vendar ta stališča so res zelo, zelo uh, različna, zato sem omaknil svoje predloge sprememb. Vendar mislim, da si moramo še naprej prizadevati, da bi našli neko alternativo. In to je bil moj poskus, da če lahko upravimo nek nočni terminal, bi potem to bilo primerno. Sicer umikam svoje prav spremembe, vendar ne vem, zakaj bi bilo smiselno, da bi eh, zaprli recimo letališče v Kelnu in s tem preprečili, da bi po noči razpošiljali pošiljke po celotni Evropi. Torej, Naj jasno povem, da smo imeli dobre namene, ni šlo za neum, neum, neumne želje. In eh, torej, to sem želel povedati. In hvala sekretarjatu in poročevalcem v senci, ki so veliko pomagali pri oblikovanju tega poročila. Hvala lepa poročevalcu. To ni zelo preprosta tema, o kateri sedaj glasujemo. In eh, sedaj bomo pričeli z glasovanjem. Najprej predlog spremembe 51. Kdo je za? 51. Kdo je za? Proti? Vzdržani? S tem zavrnjeno. 50. 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 63 za, proti, vzdržani. Še enkrat bomo glasovali elektronsko. 63 elektronsko glasovanje. LS ima ponovno enega preveč. Sedaj je v redu. 60 za, in nihče proti, nihče vzdržan. Eh, čestitke kolegici. 64 za, proti, vzdržani, sprijeto. 65 brezpredmetno, 66 sedaj za, proti, vzdržani, sprijeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo pa preverili še enkrat 70, 70 elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 34 eh, za, 27 proti, torej sprejeto. Sedaj 17 za, proti vzdržani sprejeto. 69 za, proti vzdržani sprejeto. 67 in 68 za, proti vzdržani sprejeto. 71 za. Preverili bomo 67 in 68, še enkrat elektronsko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 29 za, 32 proti, zavrnjeno. 71 za, 3 proti, zdržanje zavrnjeno. 18 za, 3 proti, proti, zdržani, sprijeta. Dvainsedemdeset, se regle somo za dvainsedemdeset, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Devetnaest je poročevalec že omaknil, S tem glasujemo o 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. 76 za? Proti? Vzdržani? Ni jasno. O 76 še enkrat elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. LS ima enega preveč, 35 za, 26 proti, s tem sprejeto. Sedaj smo pri 77 za, proti, zdržani, sprejeto. Osemindsedemdeset za.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 proti, zdržani, sprejeto. Čekiramo, torej preverjamo 81 elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Tudi LS je glasovala s pravilnim številom glasov. Glasovanje končano, 29 za, 30 proti, s tem tesno zavrnjeno. 82 za,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 je brezpredmeten, ker je 19 omaknjen, torej glasujemo o prvem delu 24, do je za, proti, zdržani, sprejet. 86 za, proti, vzdržani, ni jasno, elektronsko glasovanje o 86, ste vsi glasovali, Konec glasovanja. 29 za, 31 proti, za vrnjeno 87 za, proti, vzdržani za vrnjeno. 88 za, proti, vzdržani sprijeto. 89 za, proti, vzdržani za vrnjeno. 90 za in 91. Identična. Skupaj glasujemo za proti, zdržani, za vrnjeno. 25 za proti, vzdržani, sprejeto. 82, 92 za, 92 odpade brezpredmetno. Torej, 26 je na vrsti, 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 98 elektronsko glasovanje, preverjamo ste vsi glasovali. Glasovanje je končano. 30 za, 31 proti, zavrnjeno. devetindevetdeset za proti vzdržani zavrnjeno Sedaj 101 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Wir, wir stimmen über den Abänderungsantrag. Glasujemo o 102, ampak samo o drugem delu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 103 za? Proti? Zdržani? 103 za? Zavrnjeno. Preverjamo 103. Glasovanje se je začelo. Ste vsi glasovali. Končano glasovanje 29 za, 32 proti, zavrnjeno. 104 za, proti, Vzdržani, zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 za proti zdržani za vrnjeno 110 za proti kdo je za 110 prosim proti vzdržani sprijeto 31 za proti Zdržani sprejeto. 109 za, proti, vzdržani, ni popolnoma jasno, 109 elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? S tem je končano glasovanje. 28 za, 30 proti, s tem zavrnjeno. 32 za, proti,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 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, 36 torej za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 in 38. Skupaj glasujemo, kdo je za. Proti? Zdržani? Sprejeto. Preverjamo. 37 in 38. Glasovanje se je začelo, ste vsi glasovali, glasovanje je končano. 23 za, 37 proti, zavrnjeno. 115 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej, pojasnili smo, 39 je na vrsti, kdo je za, proti, vzdržani, predpotrjeno, 40 za, proti, sprijeto, 121 za, proti, vzdržani, sprijeto, 41 za, proti,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 so bili izvzeti, torej glasujemo o ostalem besedilno, razen naj terminus, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48, 49 skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. 50 in 128. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. 123 za? Proti? Vzdržani? če štejem roke, torej nisem siguren, 123 elektronsko glasovanje, začetek eh, glasovanja. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 36 za, 23 proti, sprijeto. 124 za, proti, zdržani, sprijeto. 125 za, proti, sprijeto.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 Sprejeto. Šest za, proti vzdržani. Sprejeto. Sedem za, proti vzdržani. Sprejeto. Osem za, osem za, proti vzdržani. Sprejeto. Devet in sedeminpedeset sta identična, skupaj glasujemo, za, proti, vzdržani, sprejeto, 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12, tudi, prespredmeten 61 za, proti, Proti? Zdržani? Zavrnjen. 13 za? Proti? Zdržani? Sprejet. 14 za? Proti? Zdržani? Sprejet. 62 za? Proti? Zdržani? Sprejet. In eh, sedaj elektronsko končno glasovanje. Glasovanje se je začelo. Ste vsi glasovali? Glasovali? Glasovanje je končano. 54 za, 3 je proti, 3 je vzdržani, presrčne čestitke avtorju za delo in zelo dobro opravljeno delo. So, wir kommen jetzt zum Tag. In sedaj smo pri točki dnevnega reda, številka 14 in na to 15, to je eh, povezano. Ali lahko pojasnim, ali sedaj 19 in 20 še danes obravnavamo ali eh, jutri. Eh, Eh, danes zjutraj je bilo rečeno, če bomo imeli dovolj časa, bomo 19.20, danes popovdne še, ne oprostite, ne 19.20, pač pa 20 in 21 obravnavali še danes. Torej, še enkrat. Uh, Da pojasnim za vse, najprej se bomo ukvarjali z živalmi. To bo za nas eh, prevzel kolega Šnelhard in na to eh, številke 20 in 21 bomo tudi še danes obravnavali. Seveda je pa odvisno tudi od eh, tega, kdo bo od predstavnikov komisije prišel prvi v parlament. Tisti tista točka dnevnega reda bo tudi na to prva na vrsti. Torej, za 20 in 21 eh, lahko rečem, da jo bomo danes eh, še obravnavali. In sedaj dajem besedo Horstu Šnelhartu. Eh, obravnavamo obe točki dnevnega reda skupaj 14 in 15. Hvala lepa, eh, predsedu, predsednik, hvala lepa, da lahko še enkrat obravnavamo. Eh, te zadeve. Veliko predlogov sprememb je bilo vloženih in pri kolegicah in kolegih bi se zahvalil za izredno konstruktivno delo, eh, ki eh, in ti prispevki bodo obogatili poročilo, ampak pogovor, razprava je ponov pomembna, kajti gotova načela uredbe moramo pri tem upoštevati. Prvo načelo, Eh, uredba je ustvarjena eh, za prenos eh, živali preko meja znotraj neke države. To ne velja, pač pa samo pri čezmejnem transportu domačih živali, hišnih živali. Obstoja cela vrsta pobud od zunaj zlasti pri vprašanjih živali brez gospodarja. To je težava, eh, ki jo moramo preko slej rešiti znotraj Unije. Ampak v zvezi s tem eh, bi omenil strategijo za dobrobit živali. Eh, tam smo Eh, napisali, eh, da potrebujemo poročilo o živali eh, brez gospodarja in da bo prišlo do sistema za registracijo in elektronsko identifikacijo mali živali v akcijskem seznamu. Mislim, da prav ta vidik je izredno pomemben. Mnogi se s tem ukvarjajo. Eh, v poročilo smo ta vidik sprejeli in eh, mi moramo povdariti, da je ta težava zelo zapletena. Eh, s tem se ukvarjamo in ne moremo na hitro to zadevo urediti. V našem poročilu se ukvarjamo samo z prenosom hišnih živali preko meja. In to je izredno pomembno In to je treba posebej izpostaviti. E, to, s čimer se ukvarjamo glede e, živali brez gospodarja, ne moremo rešiti. E, mi ne moremo rešiti vprašanja živali, ki so brez gospodarja, kajti teh se ne registrira v bazi podatkov te živali, gospe in gospodje, eh, moram opozoriti v zvezi s tem na to, da niti za govedo, niti za svinje, niti za ljudi nimamo avtorizirano banko podatkov, kjer so vsi zajeti in eh, tega preprosto ni in da to sedaj prenesemo in vsakega zavežemo, da pse, eh, mačke in pa bele dihurje eh, vnesemo v neki seznam. To presega naše pristojnosti in daleč presega okvir birokratskega dela. In pregled bo šel v izgubo, kaj ti premislite vendar. Izredno težko bi bilo nekomu reči, da mora mačko prijaviti, registrirati in bo rekla, eh, na, moja mačka je na kauču in zakaj jo naj registriram. Eh, v tej obliki nekaj izvajati se mi zdi ekstremno, avtoritarno pravzaprav. In zaradi tega, kolegice in kolege, naprošam, eh, da se pri tej točki osredotočimo na dobrobit živali eh, in na to poročilo in na to bomo počakali, kaj nam bo predlagala komisija. Tako eh, na hitro ne moremo rešiti problema, eh, birokracijo bomo uvedli na ta način in tudi stroški se bodo povečali. Zaradi tega um, ne razumem, da se veliko lobira in pravi, če bomo to z zakonom določili, je to nekaj fantastičnega. Torej, prosim, eh, da v zvezi s tem se umaknemo, kot bi rekli, eh, pri živalih eh, brez gospodarja moramo zadeve drugače reševati. In obstojajo še predlogi sprememb, o katerih bi želel na kratko spregovoriti. Eh, gre za eh, implantacijo transponderja. V naših predlogih sprememb smo rekli, da mora to opraviti avtorizirani veterinar in da tak ukrep se na to registrira, kajti veterinar mora to tudi v spričevalo vnesti. Eh, v nekaterih državah obstojajo drugačni postopki in zaradi tega sem Eh, upošteval to eh, kot eh, v predlogu spremembe, kajti dejali smo, da ne smemo spreminjati že utečene poti v državah članicah. Če se lahko ustavi transponderja, bi naj to v naši uredbi omogočiti, ampak obstojajo določeni odmiki, pod nadzorom veterinarja je bilo tudi rečeno nekateri pravijo, ne, saj je veterinar, ne, ne rabi tega nadzirati in tako dalje. Če na eni strani zahtevamo banko podatkov, na drugi strani pa popuščamo pri naših zahtevah, to ne pa še skupaj. Torej, nadzor veterinarja naj ostane ohranjen, kajti to oznako eh, bo, na, bo moral prav veterinar unesti v spričevalo in se mi to zdi tudi pravilno, da nadzira. Preseneča me, da so mnoge spremembe za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 se tikale izjem za mlade živali. Eh, in to me je presenetilo, ker ne vem, da, zakaj se je to toliko kritiziralo. Eh, ponavljam, v poročilu smo takrat vsi dejali, eh, imunost se od matere živali prenaša na mladiča. V prvih šestih tednih torej cepljenje ni možno, imunost je ali pa ni prisotna v tem momentu momentu je to ne mogoče reči, torej lahko rečemo, če lastnik eh, pravi, mm, eh, da pač eh, je to urejeno, se lahko mladiča tudi transportira z, materi, z matero. Torej, če za 12 tedni cepiš, Eh, je eh, dokazilo še nemogoče opraviti ali eh, je žival dejansko pri živali cepivo delovalo. Torej, transport omogočamo, če vsega, Eh, ni stika z drugimi, če je mm, eh, žival, eh, ki je starš mlade živali, mladiča, cepljena, potem to velja tudi za mladiča. Ne vem, če je to v različnih državah različno obravnavano. Glede tega sem malce skeptičen, ali je to tako pomembna zadeva ali pa ne bi bilo bolje, da v interesu lastnika živali lahko bolj širokogrudno ravnamo in pravimo. Eh, da smo ureditev eh, sprejeli v taki obliki, da to ustreza tudi lastnikom živali. Eh, na to so, bile tudi, so bili predlogi v zvezi z naravnimi katastrofami, nesrečami, To smo upoštevali, takrat mora biti prenos eh, možen zelo hitro. Na to informacijske obveznosti eh, posameznih živali do javnosti. To je nekaj eh, samoumevnega, po mojem mnenju. Eh, ureditev, eh, ki jo sprejmemo, ki podpira države članice in eh, te države so pristopne, pristale na to, eh, da se da živali prenašati čez mejo, potem nimam nič proti, da se to še enkrat zapiše, lahko to naredimo, ampak zdi se mi nepotrebno. Eh, Kaj ti pravzaprav lahko izhajamo iz predpostavke, da eh, mora priti do informacij, informira se vse ustrezne organe, kako se postopa. Na tom Eh, imamo predloge sprememb, pri katerih lahko rečem, da je to, da sem, eh, ali je bilo to pravilno. Eh, to so izjeme. In pet živali se lahko maksimalno prenaša preko meje, da bi se preprečilo tudi nedovoljeno trgovanje za živali in uh, veliko vprašanj je bilo in napotkov, eh, da naprimer uprežni eh, psi eh, imajo težave, ker če se želi nekdo odeležiti neke prireditve, je pet premalo in smo rekli, dobro, bomo uredili to tako, da bomo omogočili malce fleksibilnosti, kot to vedno lepo rečemo. Eh, zdi se mi, da je nekaj takega možno, ampak eh, število, eh, da, da ne odpremo celote v, torej v celoti to mejo. Nekaj predlogov sprememb se je glasilo tako, da Evropska komisija naj o petih letih poda poročilo o tem, kako eh, so stvari tekle, kako so ljudje recimo izkoristili te izjeme, katere vezeli je treba še zapreti in mislim, da predlog spremembe, ki sem ga tukaj m, mm, eh, predlagal, bom obdržal. Obstoja še nekaj nejasnosti. Danes sem eh, pravkar eh, bral poročilo enega lovca, ki je eh, se oglasil v zvezi z psi Torej, nikoli še nisem slišal, da je prišlo do nekih moten. Doslej vse nismo imeli teh problemov in tega naj ne bi prevzeli. In še nekaj razprav je mogoče potrebno, e, to da to, kar smo e, predlagali za športne prireditve, za razstave in tako dalje, z ustreznimi dokazili. Eh, se mi zdijo predlogi spremembe tudi zelo dobre in eh, mislim, da smo to dobro obravnavali. Torej, eh, določene dokazile treba predložiti, da se lahko izjeme tudi omogoči. Določene stvari je treba in se lahko prevzame. Kar se tiče obveznih navedb v izkaznici, v spričevalu, Eh, tukaj je velik razpon, eh, zelo veliko podatkov ali pa skoraj nič. Eh, mislim, da bi se naj osredotočili na to, kar je doslej zahtevano. Na to je predlog spremembe, kjer se govori o zadnjih dveh lastnikih. E, postopka še nismo v celoti e, dojeli mogoče. Če se žival rodi, se vnese, kdo je lastnik, na to, če se proda, je nov lastnik e, in. Vedno so v spričevalo tudi predhodni lastniki, torej novega se samo na novo vnese. Na to so predlogi sprememb za obveznost shranjevanja pri veterinarjih. Napisali smo najmanj tri leta, če želite tri leta, bi lahko to podprl. E, to je možno napisati, da se tri leta hrani in to bi naj potem v celi Evropi e, veljalo in ti e, predlogi so sprejemljivi. Torej, gospe in gospodje, tudi glede. Um, ureditve, če eh, se, če nekdo, se nekdo ne drži teh predpisov in tako dalje, tudi glede eutanazije eh, teh živali in tako dalje. To so po mojem eh, najpomembnejše točke glede tega poročila. Zelo se mi zdi pomembno, da še ne govorimo o banki podatkov. V Evropski uniji ta tema je bistveno preveč zapletena in pestra, da bi za tem izhodiščem, ki ga imamo, razrešili rešimo, lahko razrešimo vse, vso to problematiko. Eh, mi bi se morali sredotočiti na poročilo o dobrobiti živali in prepustimo komisiji, da stori to, kar mora. Moramo pa to obdržati v vidu in eh, s tem bi zaključil. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa kolega Justus Palakis kot eh, poročevalec v senci. Hvala predsedojoči. Dragi kolegi, mislim, da večina predlaganih predlogov sprememb bi lahko izboljšali eh, to uredbo, tako da jih eh, lahko podpremo. Eh, podprl bi vse tiste, ki bodo povečali transparentnost in zmanjšali možnost zlorabe sistema eh, sponerejene dokumentov. Zato predlagam, da bi potne listine za domače živali bile natisnjene strani pooblaščenih organizacij. Morali bi vsebovati uh, zadnja dva lasnika. No, informacije glede prejšnjih lasnikov pa tudi bi morale biti dostopne. Na ta način bi uh, lahko omogočili to, da bi se um, zmanjšala možnost zlorabe ko bi recimo nekdo v hitrem času dvakrat spremenil lasnika zgolj zato, da bi zameglil njegovo poreklo. Najlažje bi to naredili z elektronskimi podatkovnimi bazami. Večina držav članic ima dobre elektronske sisteme. Kaj pa pogrešamo? Pogrešamo eh, medsebojno povezljivost teh podatkovnih m, mm, baz, ki bi jih povezoval nek centraliziran sistem. Zanimalo bi me stališče komisije o takšni možnosti, o predlogi sprememb, ki obravnavajo takšne možnosti. To bi za mene bilo zelo spremljivo. Podpiram odstopanje, ki, ki pravi, da ne potrebujemo testo antititracije, ko gre za uh, uh, domačo žival, ki gre iz prve v drugo državo, preko tretje države, vendar le, če je domača žival dejansko v nekem zaprtem prostoru oziroma na mednarodnem letališču. Vendar to odstopanje se lahko uporabi torej le za železniški, eh, ladijski in letalski eh, promet. Ne moramo pa tega uporabiti za cestni promet. Nasplošno. Je le nekaj vprašanj, kjer se moje mnenje razhajajo z mnenjem poročevalca. Recimo, koliko let morajo veterinari hraniti dokumentacijo glede domačih živali, kaj je lahko dokumentacija za to, da nekdo lahko potuje z več kot petimi eh, živalmi na, na razstavo, vendar sem pripričan, da bomo tudi glede teh odprtih vprašanj našli kompromisno rešitev. Hvala. Sedaj pa Chris Davis, uh, eh, Alde. You, Hvala, gospod predsednik. Veseli me, da so uh, mačke gospoda uh, eh, Šnelharta na kavču, moje mačke pa raje sedijo na tipkovnici in res jih težko premaknemo od tam. Naj povem nekaj. Prvič, vprašanje centralizirane podatkovne baze, da bi imeli nekakšno tako centralno točko. Mislim, da je to preveč. Drugi pravijo, da bi to bilo enostavno izvajati. Me prav zanima, kaj komisija na to pravi. Vendar zaenkrat se mi zdi, da je to nekaj nepotrebnega. Podal sem nekaj predlogov svojim glede sledljivost lastnikov in sprašujem se, ali potrebujemo te informacije. Morda je, vendar če se gledam celotno poročilo in 165 amadmajev, ki jih je vložil šnel, gospod Šnelhart, me skrbi naslednje. Namreč želim si, da je uredba lahka za izvajanje in da vključuje varovalke proti stekl steklini. Vendar ne želimo si vrzeli za to, da bi tu skozi lahko o, se tihotapljal tudi trgovsko, o, trgovski premiki živali. Prejšnji teden smo obravnavali uredbo o eksotičnih živalih. To so pogosto živali, ki jih ujamejo v divini v o, ekvatorialni regiji in to je veliko tveganje za biotsko raznovrstnost. Ne, o, Eh, za steklino, vendar vseeno videli smo, da 70 odstotkov eh, živali umre, preden sploh pride do grosisto, kaj šle do trgovin z, z malimi živalimi. Torej, mm, ob tej priložnosti bi morda lahko tudi to omenili in to vključili nek predlog spremembe. Ko govorimo o domačih živalih, sam pomislim na uh, mačke, pse in seveda se mi zdi uh, grozno, da imeli preveč kontrol, vendar iz predstavitve, ki smo imeli glede eksotičnih živali, je bilo jasno, da ko gre za denar, je ljudem vseeno, vseeno jim je za domače živali in za njihovo ugodje. Za njih so to le kosi mesa, ki jih lahko tržijo. In zanima me, stališče komisije. Res je, to je nekaj postranskega s tem glede tega, kar tu ravnamo, vendar vse nam je zanimali bo. A, komisija proučila možnost spremembe uredbe o prevozu eksotičnih živali in to, če se le da v nekem ne preveč daljnem času. Hvala, sedaj pa Žil Evans za zelene. Eh, Hvala poročevalcu. Mislim, da gre torej za to nek izziv, da ljudem omogočimo, da se lahko premikajo s svojimi živalmi, hkrati pa zagotovimo javno varnost in, in poskrbimo za vprašanje javnega zdravja. Mislim, da je dobro izpostavil vprašanje, na katere se želimo osredotočiti, kajti vsi si želimo doseči ravnotežje in pripričana sem, da bomo prišli do nekega sporazumelja teh zadev. Prvič glede podatkovne baze. Bojim se, da nisem bila na sestanku poročevalcev v senci, vendar razumem pomisleke glede birokracije, do katere bi lahko prišlo zaradi tega in v neki meri se s tem strinjam, vendar čeprav razumem, že obstaja nacionalne podatke podatkovne baze in v vse država članicah in meni bi se zelo logično, če bi lahko te nacionalne baze koordinirali na ravni EU, s tem bi omogočili boljšo sledljivost in hitrejši odziv, če bi prišlo do kakšnega izbruha bolezni, prav tako bi lahko s tem morda zmanjšali nelegalno trgovino. No, ob tem se gotovo še lahko pogovarjamo in pridemo nekega dogovora. Potem še eno vprašanje, ki jo je omenil poročevalec, je, um, vnos transponderjev. Torej, vprašanje je, ali mora veterinar to nadzirati ali ne. Torej, uh, društva za zaščito živali, uh, pogosto izvaja tovrstno implantacijo transponderjev in zahteva, da imamo vedno zraven veterinarja, je morda takšna, da jim bo to onemogočila. Potem še to, kar so imeli že drugi poročevalci v senci, torej eh, maksimum petih živali. Da, to bi se dalo zlorabiti, če imamo tu odstopanja, vendar mislim, da si vsi želimo istega rezultata in eh, lahko se o tem še pogovarjamo. Enako, ko gre za odstopanje za živali, ki so mlajše od treh mesecev. Tu imam podobne pomisleke, kot sem jih že zadnjič povedala, ko smo se o tem pogovarjali. Torej, veselim se hm, razprave med poročevalci v senci in pripričana sem, da bomo prišli do sporazuma glede vseh ali pa vse večine odprtih vprašanj. Hvala. Sedaj, ko legica Ana Rosbach. Eh, hvala, predsedujoči. Eh, to sem dobila eh, listek kolegice Jana Kodakis, ki je poročevalka v senci za nas za to temo. Zato bom to prebrala v angliščini. Mm. Eh, poročevalec je podal uh, veliko vlogo sprememb, ki jih lahko sprememo. Uh, gre za to, da želimo zmanjšati pravno breme, in mm, ne želimo si takšnega pravega bremena za veterinarje. Ne želimo omejiti uh, mikročipiranje zgolj na veterinarje. Torej, moramo pa imeti neke minimalne standarde tako za um, veterinarje, kot druge, ki to izvaja. Potem moramo zagotoviti prost pretok uh, Eh, živali, ki gredo recimo na pasje razstave. In moramo zagotoviti, torej, da takšnih razstav ne bi takšna uredba ogrozila. Seveda pa moramo preprečevati zlorabe. Zato imamo predlog spremembe za člen 40. In tudi jasno želimo povedati, da ko gre za domače živali, je. Yeah lasnik tisti, ki je odgovoren za to, da se domače žival vrne v svojo domovino. To piše tudi v predlogu spremembe 37. Predlogi sprememb eh, krepijo predlog komisije in predlog poročila in želimo si uh, tesnega sodelovanja zato, da bi dosegli uh, kompromis še pred uh, glasovanjem odborov geht es mir toliko z naše strani. Tudi sama imam psa in mačko, ki se, po, ki se uležeta kjerkoli, niti v uh, sanjah mm, ne bi pomislila, da bi jim to prepovedala. Torej, nikakor ne bi smeli tega otežiti za, za veterinarje. Eh, za moje pojme mm, je tudi pomembno, eh, da eh, izobrazimo lastnike, da imajo odgovornost eh, za živali, ki jih imajo. Saj ni nujno, da imaš domačo žival, hišno žival moraš jo cepiti in tako dalje, eh, in eh, če, tudi čipirati in tako dalje. Če pa tega ne želiš početi, pač nimaš domače živali oziroma hišne živali. Ni treba, da so stvari preveč toge. Pak eh, vsi se moramo zavedati, če jih imamo, no, nosimo tudi odgovornost za nje. Hvala. Kolegica Juta ni prisotna, ampak kolega Zanoni, prosim. Eh, hvala, eh, predsedujoči. Eh, tudi sam se zahvaljujem poročevalcu za delo, ki ga je opravil. To je dejansko zelo pomemben predpis, kajti tu gre tudi za zaščito pravic evropskih državljanov, ki morajo imeti možnost, da prenašajo živali v okviru EU, gre tudi za dobro počutje živali, pa tudi za zaščito zdravja ljudi kajti eh, tu gre za bolezni, ki so lahko prenosljive, naprimer steklina. Eh, kar zadeva Evropsko bazo podatkov, eh, naslednje torej, da je to dostopno na enostav način, eh, poročevalec je rekel, da gre tu za birokratsko breme, torej sistem za mikročipi v povezavi za to bazo podatkov že obstaja v nekaterih državah članicah. V mnogih regijah eh, Italije ta sistem že imamo in kolegu lahko zagotovim, da če pride neka stara gospa s svojo mačko in želi to mačko nekam transportirati, potem to ni težko, naveze, naveže se ustrezen stik in ona si lahko pridobi ustrezne dokumente. To ni tako težko. Ampak nekaj, kar me skrbi, pa je, Eh, da so predvidene izjeme pri cepljenju z opr steklino. Eh, ne pozabite, eh, da imamo med 12. in 16. tednom situacijo, ko so mlade živali še imune, ko so še skupaj za materjo, potem pa niso imunizirane in če jih potem prenašamo, In če to delamo tako, kot je predlagano, potem bi bilo vse skupaj še bolj ohlapno kot prej. Potem je govora tudi o kaznih, administrativne narave, e, če se prenašajo živali mlajše od treh mesecev, ki niso cepljene. Ampak obstaja tudi cvetoča ilegalna trgovina in v zadnjih nekaj mesecih je bilo več kot 400 eh, eh, tisoč mladih psov registriranih, eh, ki naj bi jih prenesli iz Mačarske. In mnogi so imeli napačne dokumente, naprimer starost je navedena, ni pravilna, navajajo starost pod tremi meseci, skratka manjka kontrol. In morda bi si tu lahko izmislili nekaj, kar bi bilo bolj strogo in ne tako ohlapno. Uh, potem amandma 34 ko gre za izjeme oziroma za maksimalno število petih eh, živali. Tudi tu moramo razlikovati. Eh, spraševati se moramo, kdo bi to zlorabljal, kaj ti njih prav malo, eh, ki bi to želeli. In potem še nek nadaljni razmislek v povezavi z nekimi drugimi predlogi, sprememb 119, naprimer in še nekateri drugi. Tu je govora o spremnih dokumentih, in sicer del B priloge 1. E, to še posebej velja za ptiče. In e, to so dejansko predlogi, ki so zaskrbljujoči, e, kajti to število 5 se želi črtati in želi se, da tu ne bi bile predvidene nikakršne omejitve. E, potem je govora tudi o kolektivnih dovoljenih in ne posamičnih dovoljenih. E, znova mislim na ps, e, ptiče, tu gre večinoma za večje številke, tu moramo biti bolj pozorni, kaj pa se skriva za temi predlogi sprememb. Ti ptiči so podvrženi sanitarni kontroli, mislim znova na Italijo. In sicer smo imeli zelo hudo epidemijo, ptičjo bolezen in več kot 40 tisoč ptičev eh, naj bi eh, že usmrtili, torej tiste, ki so bili eh, v reji. In te ptičje bolezni so problem, to je treba upoštevati in dejansko tu živali ne bi smeli prenašati. Kaj ti gre tudi za varstvo zdravja? Hvala, s tem smo prišli na konec seznama govornikov. Dajem še besedo kolegu iz eh, politične skupine, eh, da odgovori na vprašanja, ki so bila postavljena in da poda še preostala pojasnila. Grazie, signor presidente. Eh, hvala, predsedujoči. In sicer sem želel povedati še nekaj in sicer eh, nekaj v zvezi za zgodovino te uredbe. Eh, s to uredbo želimo preprečiti eh, širitev resnih bolezni živali, ki tudi vplivajo na zdravje ljudi. In sicer s tem, da se živali ne prenaša v komercialne namene. Ta tema je bila težavna pred eh, devetimi, desetimi leti. Svet in parlament eh, sta takrat sprejela sedanjo uredbo. Lepo eh, to, kar smo slišali v debati in sicer širjenje bolezni preko prenosa hišnih živali, da je to obdelano samo deloma. Zakaj? Eh, kaj ti uredba je bolj ali manj dosegla eh, zadane cilje. In sicer, da se prepreči širjenje e, eh, kušnih bolezni preko hišnih živali. Hkrati e, pa se je želelo poenostaviti premike hišnih živali in sicer za milijone državljanov, e, ki radi potujejo svojo mačko ali svojim psom. E, sedanji predpisi, sedanja uredba dobro deluje. In sicer so bili doseženi glavni cili, ki so bili predvideni. Eh, sedaj smo dobili celo vrsto informacij strani poslancev, ki so govorili, vendar pa gre pri tem za posamične zadeve eh, in eh, lepo je, da smo to lahko slišali. Seveda Eh, nas še zanima, kakšno bo glasovanje v odboru in na to v plenumu. Vendar pa govorimo o podrobnostih, če gledamo na celovitost tega problema. Eh, to, kar moramo tukaj upoštevati, to je, da naj bi stvari pustili poenostavljene, da jih ne bi še bolj zakomplicirali, razen če bi prišlo do nekega resnega problema, uh, Eh, ki bi nastal zaradi obstoječih predpisov. Ed najpomembnejših problemov je prav gotovo eh, dejstvo ilegalnega prenosa živali in sicer živali, ki se potem tržijo in ki se prenašajo tako, eh, kot eh, da ne bi šlo za nekomercialne živali. In to je problem kontrole v nacionalnih državah. Zato imamo 35. člen, eh, ki je okrepljen za predlogom komisije. In sicer je govora o okrepljenem pravnem okviru za države članice, da država članica lahko izvaja potrebne kontrole. In sicer smo slišali tudi nekaj o elektronski bazi podatkov nekaj tega že obstaja na nacionalni ravni. Ne vem, v kolikšni smeri je to koristno. No, kakorkoli že te baze podatkov niso oblikovane tako, da bi zagotavljale eh, varnostne trgovskega premika hišnih živali iz uh, ene države v drugo. Področje uporabe je drugačno, kot je področje uporabe v tej uredbi. Uh, v okviru uredbe uh, Eh, torej harmonizirati bazo podatkov. Mislim, da to ni primerno. Mislim, da bi to eh, privedlo samo do nepotrebne birokracije. In to bi prav gotovo ne bi zboljšalo netrgovskih premikov hišnih živali. Eh, potem je tu problem z eksotičnimi hišnimi živalmi. Sicer je bilo postavljeno vprašanje, kaj želi komisija ukreniti v zvezi z uvozom. Uvozi so prav gotovo določen problem. Imamo določen pravni okvir, preverjamo temo v stalnem odboru. Bomo obravnavali še nekaj predlogov. Eh, zlasti glede domačih živali, eh, ampak vprašanje je, za kakšno žival gre. Ali gre za zdravje živali, ali za eh, dobro počutje živali. Skratka, dejansko moramo pogledati, katere cilje zasledujemo, ali gre za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni ali pa eh, želimo zagotoviti, da se živali prenaša tako, da se dobro počutijo. Ampak eh, to sta dve ločeni temi, kajti sicer bomo vedno znova imeli probleme z pravno podlago in probleme z sorazmernostjo predloga. Mislim, da si moramo biti na jasnem o tem, o čem govorimo. Eh, komisija. Eh, želi ohraniti sedani pravni okvir. Glavni razlog za predlog je prilagoditev Lizbonski pogodbi. Eh, tu ne gre za neke temeljne spremembe v primerjavi z obstoječim pravnim okvirom. To ni cilj. Eh, želim spomniti na to, katera pravila obstajajo v zvezi z prenosom več kot petih uh, psov, mačk ali belih dihurjev. Če nek rejec prenaša več kot pet tovrstnih živali, potem veljajo pravila za komercialne živali. To pomeni, te živali morajo imeti veterinarski certifikat in sicer eh, vedno znova, kajti ta certifikat ima določen eh, rok veljavnosti in če to obstaja, potem je mogoče prenašati, prevažati živali iz ene države v drugo. Eh, in to, ta certifikat pri identifikaciji živali še velja. Potem gre tu za uredbo 388 iz leta 2010. Komisija eh, poziva parlament in svet, da predvidi delegirane pristojnosti in sicer ustrezno drugemu odstavku 14. člena. Eh, komisija bo na osnovi dvoletnih izkušenj za uporabo uredbe mm, lahko ugotavljala, ali so ta pravila zadostna. E, mi potrjujemo e, prošnjo parlamentu in svetu, da dobijo delegirane pristojnosti e, in da izdajo določene predpise z tega eh, predpisa, ker zadeva ustavljanje transponderjev, tako imenovani mikrochipping. Eh, tu potrjujemo, da sedaj obstajajo veljavna pravila eh, in zdi se, da delujejo. Ne želimo dodatne birokracije, državam članicam želimo prepustiti. Eh, katera je tista oseba, ki izvaja to vrstne eh, operacije, katera je primirna oseba. Mislim, da sem s tem omenil najbolj bistvene točke, morda samo še ena točka. Eh, uredba nima za cilj, da bi omogočila perfektno sledljivost posameznih psov in mačk, ki se transportirajo iz ene države v drugo. Eh, doseči tako sledljivost je izredno zamudno, drago in to ni v sorazmerju s cili, ki jih eh, zasledujemo s to uredbo. Eh, to so cili, ki so bili doseženi z temi predpisi. In sedaj še kolega Horst Schnellhardt. Eh, hvala, drage kolegice, kolegi, za komentarje eh, na poročilo. Eh, tudi izjave komisije so bile zelo koristne za razpravo. Pravzaprav želim samo še povedati, da si bomo vse še enkrat natančno pogledali, čemu je namenjena ta uredba in da ne želimo preseči tega okvira. Eh, tako da bi prišli do kakšnih pravnih problemov, ki jih ne bi mogli rešiti. Vendar pa sem trdno prepričan, eh, da s poročevalci v senci želimo najti jasen eh, rezultat, ki ga bomo čim bolj lahko podprli vsi. Hvala komisiji za koristne prispevke, hvala za to razpravo. Hvala Horstu Šnelhartu. 6. novembra bomo tu v odboru glasovali o teh dveh točkah, glasovanje v plenumu pa še ni določeno. Tako da lahko to točko dnevnega reda zaključimo in sedaj prehajamo na točko dnevnega reda 21 in tu dajem besedo politični skupini zelenih Satu Hasi. Okay, erst die Kommission. Najprej komisija. Predstavnik komisije. Prosim, če podate uvod v to temo. Hvala, da ste tako fleksibilni in ste upoštevali našo spremembo dnevnega reda. Hvala. Komisija se zaveda tveganj in zdravstvenih eh, težav, ki jih lahko povzroči dizelsko gorivo. In vaš odbor se tudi tega zaveda. No, tudi to temo smo obravnavali še preden je SZO to objavile 12. junija. Več ukrepov je že bilo sprejeti še pred tem eh, mnenjem, zato da bi zmanjšali javno zdravstvena tveganja glede tega. Zato smo tudi sprejeli eh, pripravile evro 6 za tovornjake in evro 5 za avtomobile. Dobro poznate ta pravila, ki bodo začela kmalo veljati, zato da bomo zmanjšali delce iz tovrstnih motorjev. Torej, v prihodnosti od leta 2014 naprej bi se moralo tole dejansko zmanjšati vpliv uh, uh, dizelskih delcev v zraku na zdravje. Torej, toliko glede dizla za uh, avto, avtomobile in kamione. Vendar te določbe bodo veljale le za nova vozila. Kaj storiti z obstoječimi uh, vozili, predlagali smo predlog spremembe, ko smo sprejeli uredbo Euro 6 eh, za tovornjake. Takrat smo sprejeli tudi standarde, da bi omogočili prilagoditev tovornjakov in tudi to bi moralo potekati leta 2013, tako da bi uh, to vzpostavili tudi za tovornjake. Komisija tudi dela na tem, da bi zmanjšali uh, izpust uh, tudi z uh, strojev na gradbiščih, tako da bi zmanjšali tudi to vrstne delce v ozračju in dali bomo predlog s tem v zvezi leta 2013. Torej, toliko glede tega, kaj počnemo, da bi zmanjšali uh, vpliv dizelskih, torej, dizelskih goriv na javno zdravje. Vielen Dank. Satuasi. Satuasi. Thank you very much for the commission. Hvala lepa, hvala komisiji za odgovore. Vendar, če prav razumem, se sklicujete le na standarde, ki so že bili sprejeti. Sedaj imamo novo klasifikacijo izpušnih plinov iz dizelskih eh, motorjev, ki so označeni za rakotvorne. Zato me zanima naslednje. V presoju vpliva smo upoštevali eh, vpliv na javno zdrave in na umrljivost zaradi to vrstnih izpušnih plinov. In zanima me, če komisija namerava posodobiti analizo stroškovne učinkovitosti, upoštevajoč novo klasifikacijo izpušnega plina iz dizelskih motorjev. Zanima me, ali nameravate pri komisiji uskladiti standarde glede emisij ki jih povzročajo vozila. Vi ste se sklicevali na odločitve, ki so bile že sprejete in na sklepe, ki smo že sprejeli. Zanima me pa, če bi morali morda okrepiti standarde oziroma ali ste kaj glede tega že se odločili. Hvala. Hvala. Podpiram to, kar je dejala naša kolegica Satu Hasi. Mislim, da je to resno javno zdravstveno tveganje. Treba je narediti strože standarde, pomembno pa tudi izvajanje obstoječih norm in sankcioniranje tistih, ki tega ne upoštevajo moja država še zlasti prizadeta zaradi tega, ker se obstoječih norm ne upošteva in pomembno je torej to vprašanje neizvajanja obstoječih norm. Vemo, je, kakšen je strošek eh, na proračune, ko gre za eh, bolezni, ki so posledica tovršnih izpušnih plinov, ali ni morda sedaj čas za to, da imamo res strogo politiko? in če, da se imajo nujne ukrepe glede te teme. Ja Hvala. Naslednje leto imamo tematsko leto posvečeno zraku v Evropi in pričakujemo tudi predlog komisije glede tega, kar zadeva nove mene vrednosti. V preteklosti je bilo tako, da smo najprej definirali cilje, ki bi lahko bili mirno malo bolj ambiciozni, potem pa smo ugotavljali, da glede na ciljne eh, vrednosti eh, viri eh, niso bili ustrezno urejeni, da si pač nismo upali poseči po virih, ker so zatem močni gospodarski interesi. In mislim, da je zelo koristno Eh, če bi usahnili te viri v mestih, da bi bili standardi stroži, da pa bi tudi pri zmanjšanju, torej pri zakonodajnem postopku o CO2, tudi pazili na to, eh, da bi prišlo do manj porabe, kajti za manjšo porabo se emitira v zrak tudi manj finih delcev. Vendar pa to stane. In zato bi eh, bila potrebna razumna cost-benefit analiza, zato da bi močneje upoštevali tudi vplive na zdravje. To bi bil eh, do, dober pristop. Ampak predtem pa še Karl Schlüter. Um, tudi sam se glede tega sprašujem. V soboto sem se pogovarjal z okoljevarstveniki in pogovarjali smo se o prašnih delcih v zraku in slišali so, da uh, ne boste okrepili zakonodaje na tem področju in to me zelo skrbi, kajti ravno najmanjši eh, delci so ne, še nevarnejši od večjih delcev. In kakšne so vaše stališče glede delcev PM1 in še manjših delcev in kaj boste s tem v zvezi ukrenili? Hvala, kot vidim, se nihče več ne priglaša k besedi, zato dajem še enkrat besedo komisiji prosim, da odgovorite na postavljeno vprašanje. Merci. Hvala. Več stvari. Kaj zadeva strategijo glede kakovosti zraka? Komisar Potočni, ki je pristojen za okolje, namerava leta 2013 pripraviti predlog revidirane strategije glede kakovosti zraka. Potem drugič, kar zadeva konkretno ukrepe, da bi zmanjšali onesnaževala v zraku. No, naj povem, da smo tu že sprejeli odločne pobude, določene so bile sprejete nedavno in zlasti na področju. Uh, tovrnjakov in avtomobilov, smo sprejeli ukrepe, ki bodo začeli veljati 2014. In takrat bo obvezen filter za prašne delce. In to bo gotovo bistveno izboljšalo kakovost zraka, ker bo prišlo do mm, zmanjšanja e, mase in količine prašnih delcev. Uh, Torej, to bo postopoma stopilo v veljavo, kar zadeva uh, pobude, ki smo jih imeli. Tu smo imeli razprave in sicer smo se povarjali tem, kaj bi lahko storili ljudje obstoječih vozil, kajti vozile in tovornjaki se načeloma obnavljajo v roku osmih let. Tako da smo se pogovarjali o tem, kako bi lahko uh, prilagodili obstoječe avtomobile in tovornjake. In kako bi lahko spodbudili lasnike zlasti tovornjaka, ki zlasti uporabljajo dizelsko gorivo, da bi zmanjšali uh, prašnih delcev iz svojih motorjev. In tudi na tem delamo, torej na konkretnem predlogu glede tega. In potem razmišljamo tudi o delovnih strojih, kako bi lahko zmanjšali prašne delce iz delovnih strojev in 2013 bi morali predstaviti takšen predlog in s tem bi dejansko zmanjšali to vrstne dizelske prašne delce iz različnih uh, verov. Potem vprašanje, ali bomo stroškovno učinkovitost eh, oziroma analizo stroškovne analize prilagodili novim eh, dejstvom, novim dognanjem. Uh, No, seveda, ko bomo uh, pri, pripravili presojo plivov za ne, bomo seveda upoštevali uh, nove elemente, ker presoja vplivov uh, za ta predlog direktive je še v teku in torej lahko upoštevamo nove študije. Uh. Hvala za ta pojasnila. Seveda smo napravili velik napredek pri Euro 5 in Euro 6, kar zadeva maso delcev. E, kritični del so delci 2.5 in to, kar je še manjše, tu moramo še nekaj postoriti, pa tudi komisija, e, da bi v naslednjem letu, tematskem letu e, zraka dejansko poskrbeli za dober zrak v Evropi. Eh, hvala tudi vam za fleksibilnost, da ste bili pripravljeni priti že danes popovdan. Torej, zato se vam še enkrat prav prisrčno zahvaljujemo. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je točka 20 in tu je predvidena izmenjava mnen s predstavniki komisije. Zahvaljujem se gospodu Hansenu, da je bil tako fleksibilen, da je že danes popovdan prišel na sestanek tega odbora. Zato mu tudi kot eh, prvemu dajem besedo na to točko dnevnega reda. Prosim, če podate uvod v to temo. Thank you, Mr. Thank you very much, Mr. Hvala. Hvala, gospod predsednik in hvala, da ste mi dopustili, da uvodno predstavim svoje sporočilo. Zelo me veseli, da ste tudi vi lahko bili fleksibilni in tudi sam sem bil fleksibilen in tudi vi ste se prilagodili mojemu urniku za danes. Skratka, hvala za vašo fleksibilnost. Predstavili smo sporočilo o učinkih kombinacij kemikalij zlasti, ko gre za mešanice kemikalij. In rad bi povzel dva stebra, na kateri smo to uh, gradili. In potem povzel ukrepe, ki se nas zdijo potrebni za nadaljne delo. Uvodoma smo izvedli študijo o stanju stvari, zato smo našli zunanjega izvajalca, ki je uh, analiziral strupenost mešanja s kemikalij. In potem, so, in potem naš znanstveni odbor pregledal to študijo. Naš generalni direktor je bil pristojen za to in glede na izide tega pregleda naše, naše študije smo skušali priti do znanstvenih podatkov, kje imamo vrzeli in kje lahko učinkovito ukrepamo, zato da bi vrzeli zapolnili. In v zaključku našega sporočila smo identificirali potrebo potem, da zapolnimo vrzeli v znanju, torej zlasti želimo delati na razvoju platforme za nadzor, ki eh, kemijskih podatkov, da bi imeli torej eno mesto, kjer lahko podamo vse uh, podatke glede kemikali, ki jih zaznamo v okolju, v živalih, v ljudeh, tako da bomo dejansko imeli pred, jasno predstavo o tem, katere kemikali in katere kombinacije kemikali so na voljo v okolju in, in čemu smo priča v celotni EU. Drugi ukrep želimo, delati na tem, da bi razumeli toksičnost kemikalij in zlasti v okviru pobude obzorja 2020, zato da bi imeli bazo znanja, ki bi nam omogočala, da bi se spopadali s kemikalijami, ki jih, uh, eh, za katerih zagondaja zaenkrat ne zbira celovitih podatkov. Potem imamo dve dva ukrepa, ki sta bolj povezana z zakonodajo in s tem bom tudi zaključil. In sicer en ukrep je to, da bi proučili prednostne naloge oziroma prednostne mešanice kemikalij, za katere imamo informacije in proučili, ali iz teh mešanic izhajajo tveganja in potem bi gotovili, katere ukrepe bi lahko sprejeli, zato da bi odpravili identificirane tveganja. Drugi ukrep je to, da bi proučili usmeritve, zato da bi videli, katera zakonodaja nam v določeni meri že pomaga pri obravnavi mešanic kemikalij, tako da bi imeli uh, dosleden pristop pri oceni mešanic kemikalij. Uh, in skupina se ukvarja s tema dvema uh, ukrepoma. Gre za uh, posameznike, ki se ukvarjajo z kemikalijami v različnih službah komisije, pa tudi pri tem sodelujejo člani uh, različnih agencij, ki se ukvarjajo z uh, kemikalijami, zlasti z mešanicami kemikalij. Uh, Torej, toliko uvodoma o našem sporočilu in veselim se izmenjaj mnen in upam, da bom lahko odgovoril na vaše vprašanja, ki boste morda imeli. Hvala lepa, gospod Hansen. Kolegica Vesun se je uh, oglasila. Hansen, eh, Hvala, gospod Hansen. tudi sama sem tesno spremljala to vprašanje. Seveda nismo poti temu, kar pravite, vendar pa me skrbi hitrost. Vemo, da je to težava. Vemo, da potrebujemo ukrepe, vendar seveda moramo. Um, upoštevati previdnostno načelo. Če menimo, da obstaja tveganje za človeško zdravje, potem moramo sprejeti ukrepe, tudi če nismo stotno prepričani v to. Naj vam povem, eh, kaj je bil sklep nordijskih, eh, nordijskega sveta ministrov. Predlagali so, da bi pragovne vrednosti zmanjšali. Kaj ti celotna količina kemikalij je nekaj, kar se na zelo različne načine regulira, zato da bi se zmanjšala izpostavljena. Uh, eh, izpostavljeno s tem kemikalijem. Zato bi morali pregovne vrednosti zmanjšati na 10 odstotkov, ki imamo posamečne zakonodajne akte, zato da skupna uh, izpostavljenost, ki jo omogočajo različni zakonodajni akti, bi bila niže, kot je danes. To bi bil zelo učinkovit uh, pristop, ne potrebujem novih študij niti nič. In s tem bi tudi dejansko povečali varnost. Ali komisija razmišlja o takšni rešitvi? Potem imam še nekaj vprašanj. Glede na obstoječo zakonodajo, zakonodajo veljavi, različna zakonodaja že obstaja na področju kemikalij. In ali lahko ta zakonodaja omogoča, da upoštevamo mešanico kemikalij, ali obstaja kakršnakoli možnost, da bi eh, na tej podlagi že obstoječih eh, zakonodajnih aktov eh, sprejemo neke referenčne vrednosti. Ali je kakšna zakonodaja upoštevala vidik učinka mešanic kemikalij? In to so torej moje vprašanje za komisijo. Hvala lepa in sedaj je kolegica Lepaž. Hvala, gospod predsednik. Veseli me, da se je GD za okolje lotila tega zelo pomembnega vprašanja in številni med nami si želimo sodelovati z vami, zato da bi čim hitreje in čim bolj učinkovito napredovali. Če se ogledam zaključke vašega sporočila iz maja 2012, imam dve vrsti vprašanj oziroma komentarjev, ki so s tem povezani. Prvič pravite, da boste imeli namensko delovno skupino iz služb komisije in iz različnih agencij. To je dobro, ker to skrbi za horizontalnost med agencijami. Me pa zanima, če boste vključili tudi zainteresirane strani, recimo predstavnike nevladnih organizacij in industrije. In zanima me, če bi ta delovna skupina lahko tudi poročala parlamentu in tako povezovala tudi parlamentu to delo. Komisija namerava oblikovati usmeritve za spodbujanje koherentnega pristopa pri eh, obravnavi mešanic kemikalij v različnih zakonodajnih aktih. Zanima me, kako nameravate v praksi izvajati te usmeritve. In v sporočilu mm, piše, da ne boste dali novih eh, zahtev podjetjem, In kako bodo potem te usmeritve lahko omejevali najbolj nevarne mešanice kemikalij? To je prva skupina vprašanj. Druga skupina vprašanj je povezana z vprašanji, nujnimi vprašanji. V vašem predlogu ste rekli, da boste nemudoma sprejeli določene ukrepe. Ali ste lahko tu natančnejši, glede, kaj boste res ne mudoma lahko storili in tu se navezuje na to, kar je dejala naša kolegica glede tega, da že imamo uh, eh, zakonodajno, zakonodajno na določenih področjih. In uh, ko gre za strupenost mešanic, ali ne bi mogli uh, za nekaj uh, komešanje, za katere že vemo, da so strupene, sprejeti ukrepe, zato da bi zmanjšali izpostavljenost to vrstnim mešanicam in s tem bi tudi zmanjšali tveganje za javno zdravje. Sveda pa sem vesela, da torej delamo tudi na ocenah tveganja, vendar za naše državljane je najbolj pomembno to, da konkretno delujemo in da državljani vidijo, da imamo konkretne ukrepe glede teme, ki je vedno bolj preča v številnih državah EU. Hvala lepa, gospod Šljuter. Hvala lepa, ali ste bili 1999. že tukaj. Torej se uh, spomnite na vašo komunikacijo v zvezi s tem, nisem zadovoljen, eh, tudi vi niste zadovoljni eh, z položajem in bil bi zelo žalosten, če bi čez 13 let eh, še vedno govorili, kot je bilo rečeno, o istih zadevah in da ne bi še prišli do zakonodajnih ukrepov, da bi z njimi obravnavali te mešanice kemikalij. Zaskrbljen sem zaradi pristopa, Eh, pri katerem eh, vedno tako dokončno eh, nastopate in govorite o znanstvenih dokazih in vseeno ni primernje zakonodajne akcije. Seveda je pa vse odvisno od tega, kdo pravzaprav predloži poročila. Naprimer, Gotenboška um, univerza je dala, podala tudi poročilo. Uh, pri tem e, se pravi, če se govori o ekotoksi. E, uh, toksični situaciji. Lahko rečemo, da so različne dejavnosti podane, pride lahko tudi do sinergije. Danes lahko tudi Eh, podamo določene eh, premise in eh, če pridemo do mešanice, je možno marsikaj doseči, če imamo torej različne kemikalije in se govori o različnih varnostnih mejah in tako dalje, se Eh, lahko reče, da po testiranju eh, prenašamo breme drugam. Eh, torej, če imate mešanico kemikalij, morate imeti više meje, razen če pač dokažete, da to ni potrebno. V principu gre za tržno logiko, o kateri se govori, ampak ne kritiziram ste, tega, kar ste storili v vašem delu, ampak dejansko želim konkretne dejavnosti. Ne želim, eh, da bi čez 13 let bili pravzaprav na istem mestu. Želim konkretne eh, akcije, da bi prišli naprej. Eh, Nažalost je tako, da študija, ki je bila opravljena za komisijo, eh, da ni bolj poglobljenih rezultatov predstavila in eh, mogoče ima tudi sveče kaj zelo eh, primernih pobud Sato Hasi. Hvala lepa. Hvala komisiji za odgovore. Strinjam se z Veslundom, da bi morali Eh, slediti eh, načelu eh, vnaprejšnjega upoštevanja nevarnosti. nevarnosti. Profesor Kortenkamp je opravil študijo na pobudo komisije in pravi, da da tako rekoč eh, komisija nekje eh, Eh, zgreši slona v prostoru, zaradi tega, ker se upošteva samo majhno število kemikalij in kako eh, reagirate na to kritikom. In druga točka. Veliko je bilo že rečenega eh, o kombiniranih učinkih različnih kemikalij. Eh, želela bi posebej povdariti, da se zdi, da je komisija eh, bolj jasna, ko pravi, and da bi pri uh, mešacih imere, morali imeti tudi uh, ustrezne dejavnosti pri um, učinkih na ekosisteme in podobno. In tukaj več stori pravzaprav kot pri mešanicah kemikalij, ki vplivajo na človeško zdravje. Mogoče bi bilo treba biti pri teh tveganjih bolj jasen. Uh, In ko gre, kako je, eh, da se pri ekosistemih in eh, živalih v divini posveča več pozornosti le temu kot pri ljudeh. In potem še raziskave, dejali ste, da je treba še več raziskav. Um, izvajati in da mm, so potrebne tehnične smernice in podobno. Eh, to so pa vse zelo mehki ukrepi. Sprašujem, ali dejansko mislite, da ti mehki ukrepi zadoščajo? Ali pa morda ne potrebujemo mm, določene spremembe v naši sedanji zakonodaji? Hvala. Hvala lepa. Vidim, da se nihče drug ne želi več oglesiti. S tem ponovno dajem besedo komisiji gospodu Hanzenu, da lahko odgovori na postavljena vprašanja. Da, hvala lepa. Eh, poskušal bom malce združiti vprašanja. Najprej eh, bom začel in eh, najprej še zahvala za vprašanja. Zahvaljujem se tudi za priložnost, da lahko predstavim nekaj drugih misli, ki jih ni bilo mogoče izliti na papir, kajti pri uh, našem dokumentu smo imeli omejene možnosti. Torej, uh, vprašanje. Um, stand by it and we clearly stand by applying it. Pri načelu previdnosti eh, je treba seveda upoštevati, kdaj je potrebno in kdaj je možno. Eh, če grem še malce dalje po, poti, po tej poti, moram razložiti, zakaj pri elementi, ki imamo pred sabo, ne dovoljujejo, da kategorično um, uporabimo to načelo. Pač pa je potrebno še uh, več raziskav in več izkušenj. Uh, Sedaj se bom posvetil bolj preprostim vprašanjem. Kako eh, vidimo, bo, ali pa kako bi naj ta delovna skupina delovala? Prvo, prvi sestanek eh, ustreznih agencij in pristojnih organov in eh, služb komisije ta sestanek bi naj mm, eh, določil, kako eh, bi naj to teklo, tudi kako bi naj vključili zainteresirane strani, tudi nevladne organizacije, predstavnike industrije in tako dalje. Eh, tega nismo sicer zapisali v naš sporočilo, kajti to je še predmet zelo podrobljene, poglobljene razprave. E, ni mišljeno, da ne bi bili transparentni in odprti, pač pa sam predmet je zelo zahteven in če imamo različne ljudi izbrane pri posameznih zadevah, e, je treba biti pravičen do vseh odeležencev. Znotraj komisije se srečujemo z našimi e, kolegi iz agencij, da bi ugotovili, kako bi bilo najbolje vse organizirati. Bom pa zelo rad od časa do časa tudi redno poročal v tem odboru o tem, eh, kaj se dela in 2015 je predvideno tudi poročilo v pisni obliki. Gotovo eh, obstoja želja eh, biti odprt in odkrit in moramo pa ugotoviti še, kakšne so praktične oblike, da poskrbimo za to. To da se daje bolj težavno vprašanje. Uh, Eh, pri katerem je težko na, najti primern odgovor. Eh, kako, gre, eh, kako je z predlogom nordijskega sveta? Tukaj lahko rečem, da je bilo od Kortenkamp reporta naprej poročila dalje in podpornih mnen znanstvenih odborov jasno, da obstoja zelo malo zakonodaje, ki se dajo obravnava mešanice obstoja zakonodaja za specifične določene mešanice, ki se jih za določene namene ustvarja. To so recimo pesticidi, ki so zelo znani in o katerih se veliko ve. Zelo malo zakonodaje pa nam daje možnost, da se lotimo slučajnih mešanic. In, tukaj eh, je še vedno premalo možnosti eh, in lahko rečemo, da eh, to še zdaleč ne omogoča, da se pravilno odzovemo na to, kar je bilo rečeno v kortnkar poročilu. Gotovo uh, se lahko lotimo določenih mešanic, ampak ne vseh možnih kombinacij, ki so uh, na razpolago. Uh, poročilo ima dva elementa. Prvi je, da vsi znanstveniki, s katerimi smo se posvetovali, tudi profesor uh, Kortenkamp in njegova skupina, s katerimi smo se povedali, pravijo, da obstoja vrsta raznih mešanic. Uh, raznih eh, različnih mešanic, eh, katerim je okolje in človek izpostavljen, ampak veliko število teh mešanic eh, ne povzroča skrbi. Po drugi strani pa imamo določeno število primerov, Eh, ki so jih posebej izpostavili v poročilu Kortenkamp, eh, kjer je pri mešanicah eh, veliko zaskrbljenosti. Vemo, da ta nevarnost obstoja, ampak po sedanjih znanstvenih dokazih, ki smo jih pridobili skozi znanstvene odbore, je težko oceniti, kako velik je ta problem. Zlasti, ker imamo Eh, mnenje, da veliko število tih mešanic eh, ni problematičnih. Obstoja neka umestna cona, eh, kjer moramo še izvedeti več, da se bomo dolo, lahko lotili te problematike v primerni obliki. In to pomeni, da moramo sistematično uporabiti pristop ki bi omogočil uh, primerno obravnavo problema glede na njegovo obsežnost. V enem od eh, vprašanj je bilo upravičeno rečeno, da, da se mešanice eh, različno obnašajo, so različno toksične, eh, če vplivajo na okolje in če vplivajo na človeka. In s tem se moramo še ukvarjati pri našem pristopu. Znanstveni odbori pravijo, da če so kombinacije, Mm, različnih koncentracij v okolju eh, so lahko problematične eh, in eh, te majhne koncentracije so lahko problematične vprašljive. Seveda je pa eh, pri zdravstvenem odboru eh, tudi bilo rečeno, da tudi eh, na človekovo zdravje ne bo to močno vplivalo, razen če je količina večja. Torej, če je, če je človek soočen z zelo majhno količino, mu to ne bo škodovalo. Elementi torej obstojajo, ko po eni strani moramo se lotiti tega in razumeti to zadevo strani komisije, po drugi strani je pa treba določiti obsežnost te problematike. Zato smo dejali v tem položaju in v nasprotju z um, poročilom iz leta 1999 ne bomo predložili um, našega priporočila glede zapiranja vrzeli, pač pa bomo poskrbeli za dejanske dejavnosti. Um, torej, to ne pomeni, da uh, je bila, bilo poročilo iz leta 1999 nepomembno, ampak uh, um, raz, so določene stvari, ki so izven uh, eh, dome, dosega uh, raziskav. Morali se bomo dejansko lotiti določenih mešanic, ki jih je profesor Kortenkamp v svojem poročilu posebej označil. In z znanstvenim odborom, eh, torej znanstveni odbor bo še enkrat preveril to, kar je bilo v poročilu Kortnika posebej izpostavljeno. In verjamemo, da je to primeren pristop eh, eh, tako da ne bi imeli več negotovosti in um, zlasti tudi, ker ne vemo še, kako velik je ta problem. Uh, ni samo uh, potrebno uh, ugotoviti tveganja. Profesor Kortenkamp je z eh, pomočjo znanstvenega odbora pomagal in prispeval tehnologijo, kako se to opravi. Ampak eh, gre za izzive, namreč eh, treba je ugotoviti, katere sestavine mešanic so tiste, eh, ki bi jih morali bolj eh, obravnavati in upravljati eh, za tvegani na tem področju. In treba se je, je temu pristopiti z načelom posameznih primerov. In tukaj je še veliko dela, ki ga je treba upraviti. Kar se tiče smernic in vodenja, namen ni, da bomo prispeli do neke glavne dejavnosti na tem področju, ampak eh, razvijali bi usmerjanje zlasti na, podra, na področju eh, programa pesticidov, EFSA, za zelo specifične eh, primere eh, eh, kemikalij pripravlja smernice in tudi uredbe, tudi agencije bodo morali nekaj podobnega storiti, pa tudi na širšem področju moramo zagotoviti, da bi bile usmeritve ustrezne in priporočila ustrezna na različnih konceptih temelječa. Pri tem je pa treba paziti na to, da bomo imeli ustrezne smernice, ki uh, bi jih lahko uporabili, uh, če bi imeli zakonodajni okvir, ki bo obravnaval določene kemikalije, da tudi lahko upošteva te okvirje. Uh, sigurno so pa še velike vrzeli prisotne. Uh, Eh, in eh, moramo na tem področju še veliko storiti, moramo eh, paziti na dejanske mešanice, pri katerih je treba določiti, kako veliko je tveganje in kako bi lahko upravljali za temi tveganji in na kakšen način bi bilo vse najbolj učinkovito izvedeno. Hvala lepa. Sedaj še imamo. Eh, gospoda Šljuterja, eh, ki bo govoril za zelo, na, zelo dolgo časa. Imam še nekaj dodatnih vprašanj in sicer moramo izvedeti več, ste dejali, da bi ugotovili, kakšni so učinki teh kemikalij in teh mešanic. Um, in um, govorili boste tudi o obzorju 2020 in da je potrebno še več raziskave na tem področju. Ampak uh, ko boste imeli konferenco in boste povabili goste, da bi obravnavali to vprašanje, ne storite ponovno napako, ki je ponovno in ponovno se dogajala, da imamo, eh, da imamo eno tretjino eh, prisotno veliki, torej velike in eh, eno tretjino mala in srednje velika podjetja, eno tretjino nevladnih organizacij. Torej morate imeti usklajeno tako rekoč zastopstvo. Veste, da sem kemik in moje izkušnje so, da um, delamo eksperimente in nekaj ostane vedno v umivalniku. Nekaj zgodi se, da nenadoma pride do um, majhnega oblačka, ki iritira pljuča in potem smo se vprašali, kaj se je zgodilo v umivalniku. Uh, In eh, zavedali, nenadoma smo se zavedli, da eh, smo ustvarili toksično mešanco iz, iz sestavin, ki niso bile toktič, toksične vsaka za sebe. Tega se nismo zavedali, eh, ko smo to sprva dali v umivalnik. Eh, in eh, eh, želim reči, da v posameznih situacijah, ko pride do slučajne povezanosti kemikalij, lahko mogoče le predvidite, da pride do nekih negativnih posledic. Ko pride do slučajnih mešanic eh, so eh, lahko toksične, lahko pa jih vseeno že vnaprej nekje predvidevamo, da če se bodo te kemikalije povezale, bodo postale nevarne. Torej, eh, težko je povedati, kakšna je varna raven izpostavljenosti in seveda je nemogoče to storiti za vse možne mešanice kemikalij. Potrebujemo torej neke vrste načelo, da bomo pazili na to, to in se in da bomo mm, našli ustrezno metodo za pristop temu um, problemu, kajti drugače nas bo izdelava in izračunanje raznih ravni preveč stalo. Hvala lepa. Bi želeli še vi odgovorite na to? Izvolite. Če dovolite, bi zelo rad um, se odzval na to. Eh, usklajen pristop eh, v redu. Eh, lahko se samo strinjam, da mora biti usklajen pristop mm, in komisija nasplošno skrbi za to, zlasti, ko ustvarja svoje skupine strokovnjakov, da zagotovi usklajeno udeležbo in pristop. Potrebujemo pač predstavnike vseh zainteresiranih skupin to je zagotovo izhodišče, ki ga podpiramo. E, mehanizem e, za ustvarjanje le tega je pa še nekaj, kar moramo do konca razdelati, kar se tiče nezgod v gospodinstvih. E, nekaj se že dela na področju uredbe glede um, Eh, paketov in sicer je treba poročati v centre eh, za strupe in eh, če je potreba, da se poroča o zdravstvenih problemih, eh, potem se to tudi stori, če pri človeku pride do recimo omotice in tako dalje, je treba o tem poročati v centre eh, za zastrupitev in da bi eh, izdelali mehanizem za izmenjavo teh informacij med državami članicami. Torej, lahko zajameš pravzaprav obseg te problematike eh, v posameznih državah in se izmenjuje informacije. Seveda je pa na to vprašanje, kako se reagira na to. O tem je treba še eh, razpravljati lahko v mm, okviru eh, uredbe nalepka, pa tudi še mogoče v kakšnih drugih variantah, ampak o tem se bo še govorilo. Kar se tiče varnosti, vem, odkot prihajate in ena zadeva, ki se mi zdi izredno pomembna in je ne smemo uh, pozabiti, je rič. In uh, um, vsaka uh, kemikalija nad 10 ton uh, predstavlja eh, izziv, potreba je, da se o tem eh, objavlja informacije eh, na spletu in vedno imamo izhodiščno informacijo, da lahko določimo tehnike, ki in to. V, v Kortenkamp poročilu se je veliko govorilo o toksičnih um, učinkih um, mešanice kemikalij. Um, um, mogoče so naše, um, naši koraki prepočasni, ampak um, ukvarjamo se z študijo primera do primera, eh, tudi v, s pomočjo rič. Um, Riča in bomo poskušali še dalje zbirati podatke in jih tudi posredovati naprej. Na tej osnovi bomo lahko gradili eh, varne ravni, eh, izračun varnih ravni za posamezne kemikalije, pa tudi za ustrezne mešanice. Hvala lepa. Tudi jaz bi se vam rad zahvalil. Zahvalil vsem, eh, ki ste sodelovali v razpravi. Sedaj smo na koncu današnjega dela, jutri bomo nadaljevali. Jutri ob desetih eh, bo med nami eh, gospod Štojber, eh, ki je vodja delovne skupine. To bo zelo zanimiv dopoldan kjer bomo eh, gotovo najprej slišali zanimivo poročilo in na to bomo imeli zanimivo razpravo. Jutri ob desetih točno se ponovno eh, vidimo tukaj in bomo nadaljevali. Hvala lepa.